Eh, moramo začeti, nimamo časa, razpravljati moramo o pomembnim temi. Prosim, posedite se in moramo začeti po možnosti pravočasno. Lepo pozdravljeni tudi predsedniku parlamenta, ki nam, bo, ki nam pravzaprav nas lahko lepo pozdravi, ampak vseeno ga mi pozdravljamo. Eh, veseli smo, da je za svojo prisotnostjo še bolj povdaril pomen tega izrednega sestanka, eh, ki ga organiziramo eh, skupaj, kot vidite, kdo sedi tukaj na, pri omizju z uh, predstavniki pododbora za človekove pravice. Uh, predsednik Avtola je z nami, potem so tukaj predstavniki delegacije za odnose z Belorusijo in uh, Euronest. Um, re, parlamentarna skupščina predstavniki so gospod Viganin in Protasjevič. Sedaj eh, pozdravljam seveda tudi druge, ki so tukaj prisotni. Eh, gospod eh, Inatavič, ki je. Eh, Podpredsednik eh, oziroma eh, namestnik ministra za zunanje zadeve eh, Litvanje in predsedujoči Ovseju, komisar File, ki se je pred kratkim vrnil iz Belorusije in nam bo prav gotovo lahko povedal, kaj zanimivega o tej misiji. Potem je tukaj veleposlanik Aras, ki je tudi predsednik delegacije Urada za demokratične institucije in človekove pravice ter dva prijemnika nagrade Saharov in sicer gospod Milinkevič iz leta 2006 in gospod eh, Aleksandrov, ki je eh, predstavnik eh, Zveze beloruskih novinarjev, ki je dobila nagrado leta 2004. Namen tega sestanka je popolnoma jasen. Ne gre le za analizo situacije v Belorusiji po nedavnih dogodkih, Eh, po eh, krvavih manifestacijah in eh, represiji, ki je sledila po 19. marcu in predsedniških volitvah, ampak gre za tudi razpravo o teh dejstvih v okviru Evropske unije in mednarodne skupnosti glede na odnose z beloruskimi oblastmi. Kot veste, jutri poteka sestanek, o, kjer bodo razpravljali o misiji ad hoc delegacije, ki uh, jo zahteva. Smo zahtevali, da se oblikuje, eh, to smo zahtevali na konferenci predsednikov eh, in glede na to, kar bomo danes rekli, bodo upoštevali in uh, na osnovi tega postavili cilje in načine delovanja, kako izvesti to misijo. Naj še dodam, da pred tem eh, sestankom sem se dobil z beloruskim ministrom za zunanje zadeve in sem mu jasno povedal našo željo, da se ta uh, misija opravi po možnosti tudi po, z podporo, če bo to mogoče, odprta je možnost, uh, tudi s podporo vlade. rad bi še enkrat eh, povdaril pomen tega sestanka, ravno zato, ker uh, se je sedaj pravi čas za to in ravno bi zaradi tega uh, rad podal, predal besedo predsedniku Buzeku, ki se mu še enkrat zahvaljujem za njegovo prisotnost. Uh, najlepše hvala, gospod predsednik. Že na začetku mi dovolite reči, da je to dolgo uh, pričakovan beloruski dan v Evropskem parlamentu. Zelo sem vesel, da so predstavniki uh, beloruske demokratične opozicije med nami neodvisnih uh, medijev civilne družbe. Skupaj z nami so danes vsi. Danes dopoledne sem se z vami srečal in, dragi prijatelji, imeli smo poglobljeno razpravo. Vendar to samo po sebi ni dovolj. Moramo imeti zelo pregledno razpravo o stanju v Belorusiji, kaj se je zgodilo in kaj lahko naredimo v prihodnje kot Evropska unija. Zato vas prosimo za nasvet če sem čisto kratek, kako naj se lotimo tega problema? Beloruski državljani so dobrodošli v Evropski družini svobodnih in demokratičnih narodov. Pričakujemo vas in uh, cenimo vas kot eh, predstavnike z vašega naroda. Naj kot prvo izrazim našo solidarnost z vašim narodom, z beloruskim ljudstvom. Vsi zelo natančno spremljamo dogajanje v Minsku. Stalno sem bil eh, v stikih od 20. decembra naprej z eh, predsednikom Albertinijem in najlepše hvala, da ste organizirali ta sestanek odbora. In tudi Eh, z gospod Hautala sem in z gospodom Vikaninom in z gospodom Protasevičem smo bili v nehnih stikih. Najlepše hvala, komisar Füle, da ste prišli. Tudi z vami smo se sproti posvetovali o vseh problemih, vključno eh, z eh, predsedstvom OVSE-a, ki so predstavniki katerega so tudi danes tukaj. Po našem mnenju je vlada Lukašenka danes popolnoma brez demokratične legitimnosti. In zaradi tega, iz tega vidika, moramo revidirati politiko EU-ja do Minska in to bomo začeli ta hip. Torej, predlagam, da začnemo in to, um, ta sestanek jemljimo kot prevetritev možganov ali brainstorming. Imamo prvo nalogo, zahtevati moramo od oblasti, da osvobodijo vse, ki so še v zaporih in da opustijo uh, hude obtožbe proti 31 aktivistom. In ravno tako je zelo pomembno, da zagotovimo ustrezno zdravstveno oskrbo in to ne mudoma za uh, nekatere uh, člane družbe, ki so bili hudo pretepeni ali celo poškodovani. Zato nam vsem, ki smo tukaj, želim zelo eh, plodno razpravo in eh, spodbujam vas, da si izmenjate svoja mnenja o tem, kakšna naj bo eh, strategija Evropske unije za Belorusijo. Zahvaljujoč prisotnosti naših prijateljev iz Belorusije, naša razprava lahko poteka veliko globje in širše in pričakujemo konkretne rezultate na koncu leteti kako rešiti, kako se spopadati s tem problemom v prihodnosti. To je najpomembnejše vprašanje za vse nas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik parlamenta. Vaš prispevek je bil zelo koristen za to, da smo nekako postavili okvir temu srečanju. Hvala še enkrat, da ste prišli. Eh, naj vam podam nekaj osnovnih uvodnih informacij z prva tehnične narave. Eh, na 17. Eh, kanalu lahko poslušate tolmačenje iz, v beloruščino. In če to želite, potem še nekaj organizacijskih informacij. V prvem delu Eh, razprave se bomo osredotočili na eh, postopek volitev, na situacijo po volitvah. Ehm, veleposlanik Arens nam bo spregovoril o tem scenariju. Potem bodo dobili besedo, dobila besedo dva um, dobitnika nagrade Saharov, gospod eh, Milinkevič in gospod Aleksandrov v imenu um, od. Um, novinarjev bodo opisali situacijo v državi. Potem v drugem delu glede na eh, mednarodne vidike bodo eh, spregovorili komisar Fule in um, gospod Ignati Vičius, ki tudi zastopa ne le Litvansko eh, ministrstvo za eh, zunanje zadeve, ampak tudi OVSE. Torej, sprva bi dal besedo veleposlaniku Arenšu in vse govornike eh, bom prosil, da strnejo svoje prispevke na pet minut, tako da bodo drugi lahko dali svoje komentarje in vprašanja in da bo še dovolj časa za odgovore na nje ravno tako bo dobil eh, besedo eh, gospod Niklajev, ki bo govoril eh, v drugem delu. Sedaj pa beseda ambasadorju Alensu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, Olse je 2007 opravil uh, dolge opazovanja, tako v 2006, 2008 in 2010. V vseh treh primerjih smo imeli negativno oceno. To, kar smo rekli v 2010, je bilo negativno. Uh, nekaj izboljšav je bilo pri, um, v obdobju pred. Uh, volitvami, niso se pa rešile glavna vprašanja. Prva, rigidnost eh, političnega sistema, eh, potem dva, štetje glasov in tri, eh, predčasno glasovanje. Eh, vse eh, devet eh, kandidatov za predsednika je reklo, da ne verjamejo v politični volilni proces. So pa absolutno povdarili, da je treba reči, da so se izboljšale razmere glede naprej. Rad bi vam povedal eno, šlanko, eno šalo. Ob, ob, v vojaških vajah eh, pride um, um, vojak eh, do droga, se ne more dvigniti in gre nazaj uh, v, uh, v uh, posebnem koraku. Uh, tisti, ki se približa. Uh, drogu odlično pet. E, do, na, dvig nad drogom neuspešno. Odhod od droga e, odlično pet. E, vse skupaj skupna ocena štiri. Torej, to sem želel povedati, da vam bo bolj jasno, kaj je pomembno v tem procesu in kaj ne. Zelo primerna in pravočasna šara, šala. Eh, obstajajo torej negativni elementi, eh, ki so navedeni v našem dokumentu. To bom preskočil in omenil bom tisto, kar je najbolj pomembno. Na začetku misije je gospod McKay, eh, vodja postopka, je preč, rekel, da pričakuje oceno za strani Avseja tako in zaradi tega je prišel k meni na obisk tudi zunanje minister Martinov. Takrat je bilo rečeno, da eh, reforme niso tako izvedljive, da se lahko izvajajo le postopamo. Rekl sem, da razumem, kaj mi je rekel in da bi veliko eh, dosegli, če bi eh, izboljšali način štetja glasov in postavili pravilno volilno obdobje. In rekel sem, da je treba zaključiti volitve ob osmih zvečer na dan volitev, potem pa glede rigidnosti političnega sistema. Um, volitvene oblasti uh, jih se identificirajo z državo, država se identificira eh, z predsednikom in predsednik se identificira z ljudstvom. To je bila, eh, bilo eh, sporočilo ljudskega kongresa tik pred volitvami in o tem smo videli posterje po celi državi, ki so kazali zadovoljne in vesele državljane. Naj omenim nekaj, kar verjetno ne bo ravno popularno in pogovarjal sem se z ljudmi, Eh, ki so živeli v Minsku in ne tistimi, ki živijo v Moskvi. Zato ne smemo na to pozabiti. Eh, naj povem, da ni predsedniške stranke, eh, politične, politične stranke so premalo razvite, mnoge čakajo dolgo na registracijo. Ta politični sistem izolira politične sile in ustvarja se vtis, da so uh, imeno uh, zunani, uh, oziroma da so politični kandidati uh, podprti z strani zunanjih sil in jih je treba omejiti. Imajo posebne uh, z, provladne stranke in tukaj obstaja začaran krok. Najuspešen uh, kandidat uh, Sanikov, eh, opozicija je dobil ustrez, manj kot 2,5 odstotka glasov, vsaj uradno. Torej, imamo težko situacijo eh, in ravno tako ni dovolj. Eh, izkušenj pri eh, organiziranju kampanj. Dve napaki sta bili narejeni. Kot prvo pomankanje enotnosti in kot drugo predvsem eh, so bili eh, kandidati neznani, ravno tako ni bilo dovolj profesionalizma med samo kampanjo. In tisti, ki so ostali na oblasti, ne želijo sprejeti rezultatov. Še ena stvar. O veliko eh, kritike eh, je bilo strani predsednika Medvedjeva na račun gospoda Lukašenka in opazovalne eh, misije. Eh, naj bi spremenile svoj pristop. Um, Rusija ni priljubljena v Belorusiji, um, nekateri uh, kandidati uh, pa so uh, kritizirali oblasti, da so pokvarili odnose z Moskvo. Uh, opazovalna uh, misija CIS je natančno spremljala dogodke in njihove eh, ugotovitve eh, so bile drugačne od eh, ugotovitev ovse misije. In še zadnja pripomba, sodelovanje z parlamentarno um, delegacijo, ki jo vodi Tony Lloyd v okviru OLSEA, je, je bilo izredno dobro in naj rečem, da je bilo nekaj problemov z, v povezavah z predsedstvom. Grazie, Najlepše hvala, ambasador Arens. In sedaj dajem besedo uh, gospodu Milenkiču, ki je prejemnik nagrade Saharov za leto 2006. Sledila pa bo gospa Eva eh, Neklajeva, ki je hčera eh, Uladzmira Neklajeva, ki je eh, bil predsedniški kandidat in je trenutno v zaporu. Izvolite. Mnenje beloruske opozicije v odnošenji выборов jedina. Mnenje beloruske opozicije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 probably okay. Probably okay. Verjetno bo zdaj delovalo. Better, much... Veliko bolje je, kot mi pravijo, lahko nadaljujemo z našim delom in zato prosim, da nadaljujemo. Uh, gospod Milinkovič, izvolite še enkrat. No, poskolko nje bo. Hvala lepa. Uh, Beloruska demokratična opozicija zagotovo ocenjuje te volitve kot eh, neprimerne, nepravične in pa nelegitimne. Aleksandar Likušenko ni uspel dobiti 50 odstotkov glasov. Zagotovo bi morala biti vsaj še druga, eh, drugi krok volitev. Za režim je bilo potrebno imeti legitimnost znotraj Belorusije, In uh, v času, ko so bili odnosi z Rusijo še odlični, je bilo tudi Luš, uh, Lukašenko lažje. Zdaj se je pa ta situacija spremenila. In uh, v Belorusiji so se zavedli, da potrebujejo dober, dobro osnovo za ekonomski razvoj. Uh, Atmosfera je bila dejansko takšna, kakršne smo jo bili prej že navajali. Na koncu se je namreč zgodilo, da je prišlo do rigidne reakcije oblasti, prišlo je do tega, da so pretepli nedolžne ljudi, kljub temu, da so bila zborovanja in pa protesti na uricah mirnim. Prišlo je tudi do kazenske obtožbe proti 31 predstavnikom uh, civilne družbe, strokovnjakom in pa novinarjem. Oblasti so končno ugotovile, da nimajo več podpore. Protesti so se še krepili v državi, uporabljene so bile pa vendarle vseeno številne provokacije. Provokacije, so bile skonstruirane in prepričan sem, da opozicija ni načrtovala to vrstnih delovanj. Problem oziroma vprašanje je v tem, kaj naj bi Evropska unija storila, kako naj bi Evropska unija ukrepala. Reakcije morajo biti zagotovo rigidne, trdne in pa usklajene uporabiti je treba vse vrste metod, od političnih, diplomatskih do izvajanja pritiska na režim. Najpomembnejše vprašanje pa zagotovo je to, da je treba zahtevati brezpogojno izpustitev tistih, ki so zdaj v priporu in tistih, ki so pred eh, kazenskimi obtožbami. Nikola Avtehovič, politični zapornik, tudi on bi moral priti na dnevni red razgovorov o Evropski uniji. Pomembno je tudi, da Evropski parlament in pa Evropska komisija, da se uskladita pri svojem delovanju. Pomembne so različne deklaracije, vendar pa so konkretna delovanja še pomembnejša. Konkretna delovanja evropskih institucij. Podoben pritisk pa ne sme voditi v izolacijo Belorusije, kajti v moji domovini, razen tistih, ki služijo režimu, obstaja še več kot 9,5 milijona Belorusov. Nihče nas ne more ustaviti na poti, ko se vračamo k drugim državam Evropske unije, k evropski eh, družini. Politiko je treba razviti na dveh ravneh. Ena raven naj bo raven politike do eh, oblasti, druga raven pa naj bo politika do beloruskega prebivalstva. Izolacija zagotovo ni primerna na tem mestu. Treba je odpreti vrata Belorusiji. Obstaja že cela vrsta programov, ki delujejo na področju sodelovanja z univerzami. In eh, če bi te zaustavile, potem to ne bi bilo dobro. Najprimenejše sankcije proti totalitarnemu režimu bi bile močna podpora civilne družbe v Belorusiji, množičnih medijev. Pomembni so praktični koraki na strani Evropske unije. Prav tako je treba pregledati politiko Evropske unije do Belorusije. Obstajati morajo tudi mehanizmi, razviti je treba take mehanizme, da bomo zmogli v Belorusiji razviti demokratične mehanizme. Ko govorimo o vladi Lukašenka, je to nekaj popolnoma eh, posebne, eh, posebnega. Je pa treba reči, da smo v zadnjih treh letih že veliko dosegli. Belorusi zagotovi so eurooptimisti. Belorusi želijo priti nazaj v Evropo, želijo postati del Evropske unije. V preteklosti to ni bilo tako. Danes eh, je samo deset odstotkov Belorusov, ki se želijo vrniti v Rusijo. In to je posledica naše politike, našega delovanja in našega vključevanja v širšo družbo. Pomembna je vključenost civilne družbe in pomembno je tudi to, da Evropska unija spregovori enotno. Tukaj gre namreč za vprašanje človekove pravic. Pomembno je, da različne države Evropske unije spregovorijo v enotnem jeziku in da so pri tem resnično usklajene. Priložnosti za to vidim. Verjamem, da lahko dosežemo dobre rezultate če nam bo uspelo uskladiti svoje napore, napore naše demokratične družbe in pa napore Evropske unije. Lukašenko, če boste uporabili samo pritisk, bo zagotovo izkoristil televizijo in bo govoril proti Evropski uniji. Govori bo o tem, da Evropska unija ne želi Belorusije. Uh, nujno je, da program, o katerem danes začenjate govoriti, da bo postal realnost. Upam, da me bodo kolegi, ki so danes tukaj, podprli. Najlepša hvala za organizacijo današnjega zasedanja. Za nas je to izjemno pomembno. Hvala lepa tudi za to, da boste izrazili podporo tistim, ki so zdaj še zmeraj v priporu. Hvala lepa, gospod Milinkevič. In sedaj upam samo pet minut. Gospa Eva Neklajeva, izvolite. Um, good afternoon. Uh... Dobar dan, moje ime je Eva Neklajeva in to ni moj pravi položaj oziroma to ni moje mesto. Tukaj bi moral sedeti moj oče, Vladimir Neklajev, skupaj z drugimi odličnimi, genialnimi, pogumnimi predstavniki, vodji Belorusije, ki so pravzaprav zmagali na volitvah. V tej strašni situaciji, v kateri smo danes, pa zmagovalci niso mogli priti sem in niso mogli požeti svoje zmage. Namesto tega so jih pretepli, namesto tega so zdaj v zaporu in grozi jim dolgoletna zaporna kazen. Zahvalila bi se za to priložnost, da lahko danes tukaj spregovorim in da lahko spregovorim v imenu vseh sorodnikov, tistih, ki zaradi svoje vesti danes sedijo v beloruskih zaporih. Rada bi, da razumete, kako nujna je situacija, v kateri smo mi danes. Ljudje, ki so bili hudo pretepeni, niso deležni niti ustrezne zdravstvene pomoči in medicinske oskrbe. Ne vemo, v kakšnem stanju so. Moj oče, denimo, je 29. decembra bil vzimno resni zdravstveni situaciji. Potem od njega nisem dobila več informacij. Ne vem, kaj se z njim dogaja. Ne vem, ali je deležen zdravstvene pomoči. Nobenih informacij nimam tudi drugi kandidati, tudi drugi aktivisti, novinari so zdaj pod izjemnim pritiskom. Dobili ste informacije v materijalih o triletnem sinu Sanikova in Helene Falipe. Grozijo mu, da ga bodo odpeljali od njegovih eh, starih staršev. To je nasilje in to je nečloveško, kar se dogaja. To kar zdaj počnejo oblasti, je teror. Pod uh, strašnim pritiskom so tudi novinarji in pa predstavniki organizacij za človekove pravice. Vsak dan uh, na dan prihajajo nova poročila o preiskavah eh, domov, o aretacijah, o zasliševanju v prostorih KGB, ki včasih potekajo tudi z uporabo sile. Ta situacija se še nadaljuje, postaja vse slabša in bojimo se za življenje ljudi, ki so trenutno v zapori. Strinjam se z gospodom Milinkevičem o tem, da je treba podpreti civilno družbo in civilno gibanje v Belorusiji, vendar pa s tem ne boste storili dovolj za to, da bi dosegli izpustitev tistih, ki so zdaj v zaporu potrebujemo konkretne akcije, konkretne korake. Razumeti morate, da imate vi ključ do zapora, v katerem je moj oče. Vi imate ključ do tega zapora. In od vas je odvisno, ali bodo te ljudi izpustili ali ne. Mi smo popolnoma odvisni v tem trenutku od mednarodne solidarnosti. Rada bi, da vam postane jasno, kakšni dve izbiri imate pred sabo. Lahko sprejmete resolucije, ki bo učinkovitost postavila pred politiko. Sprejmete lahko odločitve, kjer bodo predgospodarske koristi in predgospodarske vrednote prišle demokratične vrednote in pa človekove pravice. Na ta način lahko pomagate beloruskemu ljudstvu. Lahko pa se odločite tudi tako, da boste svojo rezolucijo oziroma odločitvijo pokazali, da vam je vse ena. Nivo nasilja in nehumanega delovanja strani beloruskih oblasti je primerljiv s tistim, kar se je dogajalo pred petimi leti, da nima. Koraki morajo biti danes drugačni, reakcije morajo biti danes drugačne in pa ustrezne glede na to, kaj se je dogajalo. Najlepša hvala. Rada bi vam povedala tudi, da kot uh, hčerka pesnika verjamem tudi v simbolne akcije, v simbolne korake, zato smo s sabo prinesli tudi uh, šal z rdečo in belo barvo, to sta barvi naše zastave, tako da vam tudi s tem želimo prikazati, v kakšni situaciji smo in zaprositi za vašo solidarnost. Hvala lepa, gospoda, gospa Neklajeva. Sedaj pa dajem besedo kolegu Aleksandraju, ki je eh, podpredsednik. Eh, novinarskega združenja iz Belorusije. Najlepše hvala. Tudi sam bi rad izrazil zahvalnost temu parlamentu, ki stalno spremlja situacijo v moji državi. Ravno tako bi začel tudi z zahvalo veleposlaniku Arensu za odlično opravljeno delo v Belorusiji. Vendar pa bi tukaj še nekaj dodal glede volitev v naši državi. Med eh, kampanjami je bila v prvem, eh, prva stvar pozornosti eh, ja, svoboda medijev, kajti to je tisto, kar je bistveno. Če svobode medijev ni, če se ta omejuje, če se omejuje svoboda izražanja, če ni mogoče imeti odprto javno razpravo, potem ni mogoče govoriti o pravičnih in pravih volitvah, kljub vsem kozmetičnim spremembam, do katerih je prišlo strani oblasti kot eh, predstavnik eh, neodvisnih medijev iz eh, Belorusije moram reči, da tudi pred volitvami v času, ko so jim rekli, da so liberalizajoči časi oziroma bi ta liberalizacijo vendarle dal v navednice, ni bilo rešeno nobeno veliko medijsko vprašanje. Še vedno smo imeli administrativni pritisk, jasn gospodarsko diskriminacijo in omejitve v eh, nakladi. Dostop do medijev je apsolutno bistven. Eh, naša eh, zakonodaja na področju medijev ni usklajena z mednarodnimi standardi in oblasti nadzorujejo internet. 19. decembra Eh, je eh, večina eh, spletišč, ki so bila najbolj popularna v Belorusiji, bila blokiranih. Ljudje enostavno niso dobili informacije o tem, kaj se dogaja na trgu neodvisnosti. Sedaj smo priča uh, hudim represalijam in mes, ta sistem pritiska še nadaljuje. Ni se ustavil 19. in 20. decembra, ko je bilo veliko ljudi priprtih. Na 100 mojih eh, sodržavljanov eh, je bilo eh, tudi obsojenih, pa Nadaljujejo se preiskave in zaslišanja aktivistov, novinarjev vsak dan. Eh, Združenje novinarjev eh, Belorusije ima predsednika, ki bi vam eh, moral danes pregovoriti na mesto mene, danes pa so ga poklicali kot pričo na KGB na zaslišanje v primeru nasilja proti enemu od naših kolegov. Mislim, da neodvisen tisk in eh, civilna družba pričakujejo, da se bo situacija še naprej slabšala, eh, pritiski se bodo najverjetneje nadaljevali. Danes vam govorim ne le kot uh, novinar iz Belorusije, ampak imam čas, da predstavim uh, skupno uh, izjavo skupine uh, beloruskih um, združen civilne družbe, ki je organizirala uh, eh, kot um, forum za civilno družbo z vzhodnim partnerstvom z EU. Ta uh, skupna izjava je tukaj hm, pri meni. Rad pa bi iz nje izluščil nekatere povdarke, ki so pomembni za evropske inštitucije, vključno z parlamentom in komisijo. Popolnoma se strinjam z gospodom Milankevičem, ki je rekel, da Evropska unija mora govoriti z enim glasom, da mora imeti enotno stolišče do situacije v Belorusiji. Ci, organizacije civilne družbe iz Belorusije pozivajo vlade Evropske unije. Eh, Evropsko komisijo, parlament in eh, Evropski svet, da izvedejo vse možne diplomatske naprave, napore, da se osvobodijo tisti, ki so v preporu. To je absolutno bistvenega pomena. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to glavni neposredni cilj ta hip. Predlagamo, da evropske inštitucije eh, prekinejo sodelovanje Belorusije v vzhodnem partnerstvu ter prekinijo vse eh, programe sodelovanja eh, v energetiki, gospodarstvu in čezmejnem sektorju, dokler se ne osvobodijo priprti in se umaknejo obtožbe. Ravno tako pozivamo, da se oblikuje mednarodna eh, komisija eh, za objektivno oceno dogodkov 19. in 20. decembra v Minsku. Ravno tako vas pozivamo, da uh, se obrnete na beloruske uh, pristojne organe oziroma uh, eh, ministerstva, da se preprečijo izključitve študentov iz univerz uh, in uh, to, da se ljudem uh, odpovedujejo službe re zaradi sodelovanja v protestih. Uh, pozivamo k nadaljnemu sodelovanju z organizacijami civilne družbe v Belorusiji in ravno tako eh, predlagamo, da se, od, če, da se ukinejo eh, eh, plačila na vize za vstop v Evropsko unijo za beloruske državljane. Treba je ostro ukrepati proti tistim, ki so krivi za zločine. Ostro je treba ukrepati in ostro se je treba postaviti do beloruskih oblasti. Vendar pa ne do prebivalstva Belorusije in do njene civilne družbe. Najlepše hvala. Grazie, Eh, Najlepše hvala, gospod eh, Aleksandrov. In sedaj dajem eh, besedo namestniku zunanjega ministra Litve, in, ki predstavlja predsedstvo OSEA, gospod Ignatevičus. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim odboru za zunanje zadeve, in gospodu Jeržiju Buzeku za organizacijo tega zasedanja v pravem času. O situaciji v Belorusiji, o dogodkih 19. decembra. Vse to smo takoj obravnavali tudi v Litvi. Imeli smo posebno zasedanje parlamenta in v zvezi s tem izdali posebno izjavo. 1. januarja je Litva prevzela predsedovanje organizacije OSE. Moj minister, gospod Sažubalis, se je danes odeležil eh, prvega dogodka v okviru predsedovanja OVSE-ja na Dunaju. Bodo med drugim potekali tudi razgovori o položaju v Belorusiji. Veste že, kakšna je bila ocena zadnjih eh, volitev strani OVSE-ja, o tem ne bom posebej govoril. Začel pa bi z dejstvom, da je nasilje, ki se je razvilo po volitvah, da je temu sledila unilateralna odločitev Belorusije, namreč, da ne bo od 31. decembra 2010 podaljšala pogodbo z um, OVSEM oziroma za njihovo predstavništvo v Min Minsku. Naj vam povem nekaj o zadnjem razvoju glede stanja v Belorusiji oziroma glede razmer in razmerja med Belorusijo in pa OVSEM. Moj minister je namreč uh, telefoniral zunanjemu ministru um, Belorusije Martinovu. Želel je, da Belorusija prekliče svojo odločitev o zaprtju predstavništva OVSE-ja v Minsku, vendar mu to ni uspelo. Tudi sam sem eh, se obrnil na beloruske oblasti, ki pa so mi zatrdile, da je ta odločitev nepreklicna. Litva kot predsedojoča organizacije OVSE bo izkoristila čas, ki ga ima na voljo da bo do 31. marca, to je namreč datum eh, dokončnega tehničnega zaprtja tega predstavništva, da bo v tem času se še naprej posvetovala tako za vsem, kot tudi z Belorusijo in da bo poskušala najti ustrezno rešitev na to sedanje stanje. Belorusija oziroma Litva je zdaj predsedojoča o vseh, hkrati je tudi soseda Belorusije. Treba je doseči, da bo mednarodna družba izvršila ustrezen pritisk na Belorusijo, da bodo preklicali to odločitev oziroma da bodo odpravili kršitve človekovih pravic, ki se zdaj dogajajo. Mi bomo storili vse, da bomo v okviru OVSE-ja izvedli ustrezne korake za popravilo te situacije. Določene stvari že potekajo. Dunja Mijatovič, da nimo, se je prejšnji teden pogovarjala z mm, ministrom Martinovom in ga zaprosila oziroma pozvala naj takoj izpusti um, novinarje. Prav tako ga je pozvala naj eh, nadaljuje dialog glede mandata oziroma eh, mesta Ovseja v Belorusiji. Prav tako bomo takoj zahtevali od Belorusije naj še naprej izvaja svoje mednarodne zaveze. Nujno je, da ima OVSE še zmeraj svojo prisotnost eh, na ozemlju Belorusije. Zato pa je zagotovo potrebna določena pripravljenost Belorusije za to, da bo dopustila prisotnost OVSE na svojem ozemlju. Odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta naj pozove Belorusijo, naj prekliče odločitev o zaprti predstavništva OVSE, prav tako naj jih zaprosi oziroma od njih zahteva, naj takoj izpustijo politične pripornike. Potrebno je tudi sodelovanje in pa podpora organizacij civilne družbe. Potrebno je tudi, uh, da se nadalje daje podpora različnim projektom, ki so namenjeni uh, civilni družbi. Um, februarja bo organizirana donatorska konferenca, med drugim bo takrat mogoče potrebno na novo pogledati univerzitetne programe, ki se trenutno dogajajo oziroma ki potekajo v Belorusi. Cenimo napor Evropskega parlamenta pri razreševanju um, situacije v Belorusiji. Cenimo tudi prispevek Evropske unije pri razreševanju problemov, v katerih se je znašla um, znaš, na katerem se je znašla univerza v Belorusiji. Pomembno je tudi, da se izboljša situacija glede pridobivanja vizumov za beloruske državljane. Glede tega smo že v dialogu z predsednikom Evropske unije. Prav tako je potrebno, da se podprejo beloruske civilne organizacije, ki bodo lahko ustrezno izvajala gibanja, v katerih se bo Belorusija zopet počutila del Evrope. Hvala lepa. Hvala, gospod Ignatavičus. In sedaj dajem besedo našemu komisarju, gospodu Filaju. Izvolite. Chairman, uh... Predsednik odbora, predsednik, kolegi. Naj se najprej zahvalim vam in pa vašim kolegom za vse napore, ki ste jih uložili v to, da ste sklicali to pomembno zasedanje in da ste tukaj izbrali predstavnike iz tako širokega kroga, tako iz Belorusije, kot tudi zunanje. Belorusija je naša partnerica in to moramo povdariti, ko govorimo o potrebi po podpori njihovih interesom. Tukaj smo zato, da si izmenjamo mnenja o tem, kako razrešiti situacijo, v kateri se je zdaj znašla Belorusija. In ravno to je potrebno. Mislim, da se bomo danes lahko pogovorili o tem, kako nadaljevati. Čas pa zagotovo ni na naši strani. Mi smo morali na hitro pregledati in tako rekoč prebaviti dogodke iz eh, volitev decembra. Države članice so že reagirale in so se odzvale. Vesel sem, da lahko danes predstavimo naš predlagani odziv v bližnji prihodnosti. Predsednik, mislim, da je naša naloga, da se odzovemo takoj in da se odzovemo sorazmerno. To moramo storiti tako, da ne bomo um, izolirali državljanov Belorusije. Zato bi želel, kako potreben je neko ravnotežen pristop. Pristop, ki bo stal odprt do civilne družbe in odprt do državljanov Belorusije. Potrebni so ciljno usmerjeni ukrepi, ukrepi, ki bodo usmerjeni proti beloruskim oblastem. Ne gre za to, da želimo razvodeniti naš odziv. Gre za to, da želimo zagotoviti to, da bomo še naprej osredotočeni na socialne in pa civilne zadeve, na socialni in civilni razvoj v Belorusiji in da pri tem ne bomo motili življenja beloruskih državljanov. Mislim, da moramo zagotoviti neposredno pomoč eh, nevladnim organizacijam, medijem in pa študentom. Še naprej moramo pospeševati in pa pomagati povečevanju mobilnosti, podpreti moramo tiste, ki želijo potovati Evropsko unijo. Verjetno vsi podobno gledamo na sedanje dogodke. Šokirani smo bili zaradi dogodkov, ki so sledili volitvam 19. decembra 2010. OVSE je podala svojo oceno, namreč oceno, da mora Belarusija še veliko storiti za to, da bo izpolnila zaveze, ki jih je dala v okviru te organizacije. Jasno je tudi, da je bil proces volitev zelo negativno prekinjen s tem, ko so bili številni predstavniki civilne družbe in pa uh, predsedniški kandidati. Več sto ljudi je bilo v zadnjih tednih pridržanih, nekateri so bili sicer izpuščeni, vendar pa še zmeraj v zaporu ostaja več kot 30 ljudi, med drugim tudi predsedniški kandidati in pred njimi so obtožbe, ki se lahko končajo v 15-letni zaporni vsodbi. Gospa Aštonova je že obsodila te represivne ukrepe in zahtevala takojšen izpust tistih, ki so zdaj v priporu zaradi svojega političnega delovanja. To je podala v izjavi skupaj z državno sekretarko ZDA, gospo Clinton. In izpustitev teh pripornikov skupaj s predsedniškimi kandidati ostaja tudi naša prioriteta. Predsednik, jasno sem povedal, katere so naše prioritete. Danes je na tem, da se pogovorimo o nadaljnih ukrepih. Pri odločanju o tem, kot sem že povedal, pa moramo ostati pozorni na ustrezno uravnoteženo teh ukrepov. Po eni strani moramo oblastem jasno povedati, da se ne strinjamo s situacijo, kakršna je zdaj, hkrati pa moramo podpreti beloruske prebivalce. Z drugimi besedami, o svojih ukrepih ne smemo izolirati prebivalstva Belorusije. Prav tako je pomembna časovna dimenzija naših ukrepov. Ukrepi, ki so najpomembnejši in pa potem naslednji ukrepi, ki jih bomo mogoče pripravili kasneje, vse to je treba pogledati v časovnem okvirju. Verjetno potrebujemo dvostopenski proces. Najprej nekaj besed o prvi fazi našega odziva, to je o prednostnih ukrepih. Uvedba prepovedi potovanja za predsednika Lukašenka in pa nekatere druge člane vladne garniture je jasna opcija. To in pa tudi druge opcije, vse to bo na dnevnem redu sveta za zunanje zadeve 31. januarja. Jasno moramo presoditi, katere ukrepe izvesti, da bomo dosegli naš cilj. Naš cilj je zagotovo ta, da se izpustijo politični zaporniki. Naš cilj je tudi zagotoviti varnost vseh teh pripornikov. In naše sporočilo Minsko je jasno. Belorusija mora takoj izpustiti tiste, ki so v priporu, takoj mora tudi prenehati s pregonom demokratičnih sil, če želi preprečiti sankcije časovni okvir tega merimo ne v tednih, temveč v dnevih in urah. To sem povedal tudi zunanjemu ministru Martonu. Gospa Ashton je tudi povdarila, kako nujni so ti ukrepi in kako nujen je ta odziv na nedavnem sestanku na to temo. Pomembni pa so tudi pozitivni ukrepi, zlasti tisti, ki se uh, osredotočajo na civilno družbo. Služba za zonanje delovanje skupaj s komisijo je pripravila seznam nujnih ukrepov, namenjenih nevladnim organizacijam, medijem in pa študentom. Evropski parlament ima prav tako možnost, da zagotovi štipendije, da nimo, za študente, ki so jih izključili iz univerz. Upam, da nam bo uspelo združiti naše sile pri teh ukrepih. Naj povdarim, da smo prav tako spodbudili države članice naj same na podoben način pregledajo lastne ukrepe. 2. februara Poljska organizira koordinacijski sestanek in na tem sestanku bo zagotovo govora o okrepih eh, posameznih držav članic. Prav tako mora na vrhu naših eh, prioritetnih ukrepov ostati olajšanje vizumske politike in pri vseh teh okrepih je treba zagotoviti, da ne bomo dajali darila oblastem, temveč da bomo spodbudili in olajšali mobilnost in da bomo olajšali in poenostavili vizumski proces. To bi bila prva faza. Kar se tiče druge faze, v zvezi s tem bom povedal nekaj o nadaljnih ukrepih. Najprej je treba pripraviti nadaljni načrt ukrepov, okrepe, ki naj bi jih eh, izvedli v prihodnosti. Pri tem se moramo zagotovo posvetovati tudi s civilno družbo in po potrebi pregledati eh, vsebino že obstoječega skupnega eh, načrta. Še bolj kot prej je nujno, da se beloruski državljani zavedajo, kaj lahko ponudi Evropska unija. Kar se tiče ponudbe MPI-ja, tudi ta ponudba in ti ukrepi morajo biti prilagojeni potrebam prebivalstva. Vsakršna pomoč mora biti zasnovana tako, da bo primerna za prebivalstvo. Kolegi, predsednik, trdno verjamem, da se mora Belorusija še naprej udeleževati dela v okviru evropskega partnerstva. Dosedanja, dosedanje sodelovanje Belorusije je bilo omejeno, vendarle pa kljub omejenemu delovanju in pomoči ostaja nujno tudi to, da se ukrepi pripravljajo v regionalnem kontekstu in da se lahko vzhodno partnerstvo čim bolj izkoristi. Predsednik, eh, predstavil sem vam eh, ukrepe, ki morajo biti nujno usklajeni. Ti ukrepi morajo biti tudi dovolj trajni in upam, da bodo ti ukrepi deležni podpore parlamentarcev. Veselim pa se že um, tega, da bom lahko prisluhnil vašem mnenjem. Hvala lepa, komisar File. In sedaj dajem besedo trem predsednikom, ki sedijo tukaj zraven mene pri tem omizju. Kot prvo, gospe Avtale, predsednici eh, pododbora za človekove pravice, upam, da ne boste daljši kot dve minuti. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila prizadevanjem civilne družbe zato, da so ponudili informacije in dejstva za preiskavo razmer, kaj se je zgodilo od 19. decembra. Mislim, da je zelo pomembno, kot je veliko govornikov dejalo iz Belorusije, tudi strani komisije in tako dalje, da imamo še bolj aktivne tesne odnose s civilno družbo, tudi z demokratično opozicijo v Belorusiji. Prav tako moramo vedeti, da je potrebno izvedeti resnico in dejstva o različnih trditvah glede spodbujanja nasilnih dejavnosti v noči 19. decembra. To je podlaga za zelo ostre obsodbe proti demonstrantom, ki bi naj demonstrirali mirno. Rada bi torej videla, da bi v naši skupni izjavi našega sestanka vključili tudi ta poziv ki ga je pripravil zunanji minister Ignate Vičius. Beloruske oblasti moramo prositi, da moramo od njih zahtevati, da naj spremenijo odločitev o zaprtju urada OVSE v Minsku. Mislim, da bi OVSE lahko opravil zelo pomembno nalogo pri podpori civilni družbi, pri nadzoru razmer in tudi Evropska unija lahko opravi svojo misijo ugotavljanja dejstev. Tudi Evropski parlament v Belorusiji. Hvala lepa. Hvala predsednica Avtala in sedaj eh, pred. Dajem besedo gospodu Preteceviču, uh, eh, upam dve minuti, uh, vodja delegacije za odnose z Belorusijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj začnem z referenco na to, kar je omenil verboslanik Arens v svojih izjavah. Zadnje volitve v Belorusiji niso bile prve, ker nismo imeli poštenega postopka štetja glasov. To je seveda ključna sestavina demokratičnih volitev. In zato je delegacija, ki ji predsedujem, edina med parlamentarnimi delegacijami, ki nima medparlamentarnega vidika zaradi dolgo trajajočega nedemokratičnega režima v Belorusiji se osredotočamo na sodelovanje s civilno družbo in z demokratično opozicijo. Nismo pa ugovarjali novi politiki, ki jo predlaga Evropska komisija in ki jo predlaga tudi Evropski svet, da bi najstopili v dialog z beloruskimi oblastmi, zato da bi pripravili resnične spremembe v tej državi, tako kar se gospodarstva kot demokracije tiče. Vendar pa glede na dogodke 19. decembra, menim in upam, da se kolegi člani delegacije strinjajo z mano, da nimamo manevrskega prostora, da nadaljujemo tako, kot smo delovali prej v odnosih z Belorusijo. Potrebujemo in veselime, da je gospod File to omenil, zahtevati izpustitev vseh političnih zapornikov in drugič Ukrepati moramo praktično, učinkovito, zato da bi ukrepili, pomagali demokratični opoziciji, civilni družbi, nevladnim organizacijam, samostojnim, neodvisnim novinarjem, da bi ukrepili civilno družbo v Belorusiji. To je edini način za to, da bo država dejansko postala bolj demokratična. Demokracija in svoboščine so sta vrednoti, ki si ju Belorusi želijo, o katerih sanjajo. Belorusi so naši sosedi in eh, pomisliti moramo na beloruske državljane, ko oblikujemo novo politiko za Belorusijo. Hvala lepa. Hvala lepa, poslanec Protasijevič in sedaj kolega Vegenen, eh, predsednik eh, parlamentarne skupščine Euronest. Če ste lahko le dve minuti dolgi, mi bomo hvaležni. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi, gosti. Vzhodno partnerstvo smo vzpostavili zato, da bi spobodili odnose med EU in šestimi sosedami. Od eh, začetka vzhodnega partnerstva smo imeli pet držav, ki so lahko nova orodja izrabila, včasih bolje, včasih slabše zato da bi se osredotočili na ključne prednostne naloge tega partnerstva. Eno od teh je bila razvoj demokracije, spoštovanje človekovih pravic in pravne države. Žal pa je ena od držav bila takšna, da ni bila sposobna pokazati zadostne zaveze, zavezanosti tem ciljem. In zato z njo nismo mogli začeti z medparlamentarnim dialogom. Tako dvostransko, kot tudi ne večstransko. Upamali smo, da bodo predsedniške volitve nov začetek za naše odnose in bodo pokazale zadostne spremembe in izboljšave v postopku. Sama predvolilna kampanja je dajala upanje, da gre Belorusija v pravi smeri, čeprav seveda dobro vemo, da je bilo nekaj izboljšav bolj kozmetičnih, vendar pa kakorkoli že pokazali so premike v pravi smeri. Žal pa je potem 19. december uničil ta upanja. In videli smo, da imamo tudi pomankljivosti v naši politiki, kar se Belorusije tiče. Kaj moramo spremeniti? Ne smemo biti prehitri pri naših odločitvah. Hitre odločitve niso vedno dobre. Mislim, da se moramo izogniti temu, da bi kaznovali Beloruse zaradi oblasti in predsednika Belorusije. Potrebujemo sankcije, ki bodo bolj ciljno usmerjene. Prav tako pa moramo bolj ciljno podpreti civilno družbo in tiste, ki skušajo delovati in oblikovati bolj demokratično Belorusijo. Kako bi se to lahko zgodilo? O tem se bomo naslednji teden v Strasburu pogovarjali, imeli bomo razpravo z resolucijo in upamo, da bomo predlagali dobre predloge, dobre rešitve svetu. Ne, da bi bili histerični, moramo biti odločni za to, da bi izrabili vsa orodja, ki jih imamo na voljo za dosego dveh pomembnih ciljev. Izpustitev vseh zapornikov, ki so jih zaprli 19. decembra in preprečevanje represije nad tistimi, ki so delovali, sodelovali v demonstracijah. Prav tako mora neodvisni mednarodni odbor razčiti, razčistiti dejstva glede teh dogodkov. To je tudi test za beloruske oblasti in za samega predsednika. In končno bi pozval vse institucije in tiste, ki se delujejo v tem postopku, da se vključijo v postopek doseganja demokratičnih sprememb v Belorusiji. Če ne bo podpore, ne bomo dosegli utepljivih rezultatov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa se začne prava razprava. Sprva bom dal besedo koordinatorjev in upam, da bodo tudi oni se omejili na dve minuti, tako da lahko vsi podajo svoj prispevek, pa tudi, da lahko potem tudi sogovorniki na vse to odgovorijo. Zato vas prosim, da se osredotočite glede na uh, priporočila uh, za Evropsko unijo, še zlasti za uh, mandat za ad hoc delegacijo v Rusiji. Sprva dajem besedo gospodu Broku, koordinatorju Evropske ljudske stranke. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu ELS bi se želel zahvaliti predstavnikom iz Belorusije pa tudi ostalim, odal se je do komisije, pa tudi zonanjemu ministru Litve za informacije, ki smo jih dobili. Danes sem dobil dopis beloruskega veleposlanika v Berlinu. Zapisal je, da če bomo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo, ki bo kritična, kar se Belorusije tiče, da Belorusija ne bo imela druge možnosti, kot da bolj tesno sodeluje z Rusijo. To mislim, da so grožnje, ki jih ne smemo sprejeti. Kaj ti vprašanje demokracije, pravne države in človekovih pravic so vprašanja, o katerih se ne pogajamo. In zato mislim, da se moramo dogovoriti, kako bomo kritični, da bomo povedali, da so se zgodile nespremljive zadeve da pa bomo seveda uporabili tudi prave instrumente. Ali bi naj poslali ad hoc delegacijo v Belorusijo? Tukaj ne vem, točno tukaj sem v rokah beloruskih prijateljev. Če menijo, da je to dobro, potem sem za. To mora biti njihova odločitev. Tu jih prosim za nasvet. Tukaj se sam ne morem odločiti. Druga točka, kar se ukrepov tiče, Zelo vesel sem bil na tem, kar je povedal komisar Füle. Dejal je, da so odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, nekaj, kar moramo storiti v naslednjih urah in dnevih, ne tednih, ko gre za določene instrumente. In dobro bi bilo, če bi to, gospod komisar, lahko bilo usklajeno z našim časovnim razporedom naslednjega tedna plenarnega zasedanja v Strasburu. Tako bi potem lahko to zajeli tudi v resoluciji, da bi potem delovali usklajeno. Mnenja sem, da bi v okviru sosedske politike morali inštrumente oblikovati tako, da bi se bolj odmaknili od podpore oblasti in bi seveda podprli demokracijo in opozicijo. Zato mora komisija upoštevati tudi to, kar smo že zahtevali z instrumentom o demokraciji in človekovih pravicah. Mislim, da tega nismo dovolj izkoristili. Nismo tega izkoristili za dostni meri. In še zadnja točka. Če ne bo napredka, bi morali razmisliti o tem, da bi suspendirali članstvo Belorusije v vzhodnem partnerstvu ne bi jih vrgli ven, šlo bi za suspens. Ko bi prišlo do ustreznega demokratičnega razvoja, bi lahko spet postali dejavni. Če pa tega ne bo, bodo morali nositi posledice. In seveda gre tudi za vprašanje tega, da bodo tudi mediji nam pomagali, da bomo še vedno prisotni v Belorusi. In zato mora tudi OVSE ostati. To je tudi eden naših pogojev, zato da bi imeli strezno podporo. Hvala, gospod Brok. In sedaj gospod Severin, predstavnik skupine socialistov za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj pozdravim naše goste iz Belorusije. Naj jim izrečem prisrčno dobrodošljico in našo solidarnost. Za me je to vse deja vu. Nič novega ni pri tem razvoju in pri ugotavljanju dejstev. Strinjamo se pri oceni, da moramo biti enotni. Prav tako smo mnenja, da je najnujnejši ukrep ta, da se izpustijo politični zaporniki. Prav tako je samo po sebi umevno, da ne moremo nadaljevati tako kot smo drvali do sedaj. Prav tako se strinjamo, da izolacija ni prava možnost. Tako da menim, da ker se strinjamo glede vsega tega, moramo dodati tudi zamisel, da bi morali pridobiti tudi zaveznike in s tem v zvezi bi morali sodelovati z drugimi sosedami Belorusije, ki so naši partnerji in s katerimi smo v postopku pogajanj glede različnih sporozumov, naprimer z Ukrajino in Rusijo. Kar se ostalih tiče, gospod predsednik in goste, kaj lahko še rečemo. Veliko je bilo že izrečenega. Mislim, da se moramo mobilizirati zato, da bi postorili vse, kar je možno storiti. Biti moramo dovolj mirni, da sprememo to, česar ne moramo storiti in moramo biti dovolj modri, da bomo razlikovali med tema dvema zadevama. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, poslanec Soveren, razen te, ne za, samo za prispevek, ampak tudi zaradi tega, ker ste se držali časa. Gospod Ojuland, dve minuti. Gospa. Hvala lepa. V imenu Alde želim izraziti dobrodošlico gostom in eh, iskreno podporo, podporo beloruskemu prebivalstvu. Kolegi, tukaj smo zato, da bi pregledali naše odnose s sedanjim režimom v Belorusiji. Evropska unija je bila zelo odločna, podala je odločna sporočila. In če smo že to storili, moramo sedaj nadaljevati, moramo prijeti na dejanja, ne moremo nadrevati tako kot prej. To zadeva tudi vzhodno partnerstvo. Dokler so zaporniki še v zaporih, bi morali suspendirati naše odnose z Belorusijo v vzhodnem partnerstvu. Poskusili smo že s politiko kaznovanja in nagrajevanja, pa to ni delovalo. Mislim, da moramo to pregledati, kajti opravka imamo še vedno istim režimom, ki je kriminalen. In mislim, da moramo jasno povedati, da se ta režim mora spremeniti. To mora biti naš cilj. In pri tem moramo sodelovati z belorusko opozicijo in beloruskim prebivalstvom. Pri zunanji politiki veliko krat uporabljamo sankcije. To je tisto glavno orožje, to vemo kot politiki naša skupina zato podpira sankcije proti režimu. Gre za naprimer uvedbo viz, gre za pregled mednarodne finančne pomoči beloruski vladi, istočasno pa moramo seveda upoštevati tudi potrebe prebivalstva, financiranja množičnih medijev in liberalizacije možnosti za potovanja za navadne državljane. Prav tako pa moramo podpreti tudi študente, ki so najbolj trpeli zaradi svojih političnih dejavnosti na univerzah. In ne nazadnje, kolegi, ne smemo spodkopavati vloge Rusije v trenutnih razmerah v Belorusiji, še prav posebno glede na izjave, ki smo jih slišali takoj po volitvah decembra strani predsednika Medvedeva. Hvala lepa. Hvala, kolegica Ojulen. In sedaj v imenu zelenih za dve minuti gospod Šulc. Spoštovani kolegi, prijatelji iz Belorusije, rad bi nadaljeval tam, kjer je končal gospod Buzek, da smo v prti razpravi o tem, kaj bi po teh eklantantnih volilnih ponaverbah in po teh kriminalnih dogodkih po volitvah naj storili. Mislim, da so sedaj glavne zahteve jasne. Izpustitev zapornikov, mislim, da moramo zahtevati tudi očkodnine in eh, opustitev nesramnih obtožb. Prav tako moramo imeti neodvisno komisijo za preiskavo volitev in demonstracij. Potem 50 odstotkov glasov ni bilo doseženih, tako da je potrebno izvesti drugi krok. Prav tako moramo imeti urad, eh, spet urad OVSE v Minsku, vse to je pomembno, ta celoten katalog je zelo pomemben in tukaj mislim, da smo si enotni. Sedaj pa bi rad bil bolj strateški, kajti svojih lastnih izkušenj iz protikomunističnega upora in shodne Nemčije vem, kako se obnašajo diktature, ko so pritisnjene v kot, da so takrat še bolj neusmiljene. Zato bi se zavzel za to, da bi Lady Ashton dobila posebno poblastilo, da odide v Minsk in da jasno pove, katere so zahteve EU in da tudi napove sankcije, ki bodo uvedene, če Lukašenko ne bo ničesar spremenil, kar se prepovedi za potovanje Lukašenka tiče. To smo že imeli. S tem ne bomo dosegli veliko, s tem lahko dobro živi. Če ne bo to zajelo celotnega režima, ne bo pomagalo. Mislim, da ne smemo ponoviti napake, ki smo jo imeli s svetom NATO-Rusija tistem trenutku, ko smo to potrebovali, ko bi lahko s Putinom se pogovarjali. Tega nismo storili, tega ne smemo ponoviti. Imeti moramo poseben vrh o vzhodnem partnerstvu v Budimpešti marca za to, da Lukašenka povabimo. Zato do takrat mora imeti možnost potovanja in da bo moral dejansko povedati, kaj se dogaja in da bo pokazal pravi obraz tudi javnosti. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa kolega Šulc, sedaj pa Tenak, ECR, dve minuti. Hvala lepa. V imenu ECR tudi sam pozdravljam to razpravo, čeprav nisem presenečen zaradi rezultata, pa sem bil razočaran, ker mi je beloruski veleposlanik v Združenem kraljestvu zagotovil, da bo boljše. Šlo je za dvostranske odnose, ni šlo za te odnose na ravni EU. Takrat je dejal, da bo drugače, torej, da bo vse lahko podprla izvedbo volitev. Vendar pa, kot se pogosto zgodi, so visoki uradniki Belorusije težko napovedovali čudno obnašanje Lukašenka, ki pač ostaja homo sovjetikos v Evropi in ki ima tudi določene reflekse, kar se svobodnih volitev tiče. Najprej, kar se štete glasov tiče. Če to ni sprejeto, če njegov način ni sprejet, potem takoj začne z množičnimi aretacijami in represijami. Smo, ker smo in pozivam visoko predstavnico, ki sem mislil, da bo tukaj danes, da takoj zahteva izpustitev vseh političnih zapornikov, tudi vodi krščanskih demokratov in ponovitev predsedniških volitev. Tukaj se strinjam z zelenimi. To se je zgodilo v oranžni revoluciji v Ukrajini in ustavno sodišče v Belorusiji, če bi bilo pravo, to pa dvomim, bi lahko razglasilo volitve za neveljavne zaradi nepravilnosti. Prav tako pa moramo pri ponovitvi vstajati na tem, da bi izpolnili vse zahteve OSE in da bomo imeli tudi navzočo veliko misijo iz EU. Sicer pa moramo seveda uvesti gospodarske sankcije in tukaj moramo zamrzniti premoženje oblasti, ne smemo pa kaznovati prebivalstva. Prav tako pa bi ECR podporil ad hoc delegacijo, če bi demokratična opozicija v Belorusiji menila, da je to v pomoč. Kako dolgo pa lahko še v EU toleriramo kubanski način diktature sredi Evrope? Hvala lepa, gospod Tajnok. Sedaj pa predstavnik Gue, prosim. Hvala lepa. Pozdravljam goste iz Belorusije. Na začetku decembra smo imeli kongres Evropske levice v Parizu in imamo izjavo. Eden od podpisnikov je bil tudi sekretar Kaljagin in tam je bil še precej optimističen glede volitev, da bi morda bilo možno uvesti spremembe v državo vemo, kakšen je rezultat. Videli smo poročilo OVSE in seveda smo tudi mi, GUE in GE, mnenja, da moramo storiti to, kar so že drugi zahtevali, torej izpustitev zapornikov, ne zaprtje urada OVSE in z močno odločno resolucijo Evropskega parlamenta, ki smo jo sprejeli novembra bi se vrnili tudi k bolj aktivni politiki Evropske unije glede OSE. In še daj še naj citiram gospoda Milinkijeviča, ki je dejal, da je z vidika beloruske opozicije zelo pomembno, da Evropska unija spremeni svojo politiko glede Belorusije in da posredujemo evropske vrednote, k temu sodi toleranca, preglednost, jasne zahteve in tudi verodostojnost politike. Zato menim, da je potrebno reči, da dvomim, in tukaj se strinjam z Vernerjem Šulcem, da v tem trenutku moramo odločno, jasno posredovati naše zahteve Lukašenku, neposredno. Pričakujemo spremembo, korekturo njegove politike, potem pa lahko razmišljamo o strateškem odnosu. Vendar pa moramo tudi vzeti na znanje, da veliko državljanov, še prav posebno na podeželju Belorusije, je glasovalo tako, kot pač so glasovali. Tudi o tem moramo razmisliti, katere so evropske vrednote in kako naj bi jih posredovali v Belorusijo. To bi naj bil tudi naš cilj nadaljne politike proti Belorusi, da torej se zazemamo za demokracijo in človekove pravice. Hvala lepa, gospod Šulc. In sedaj pred eh, poslancu Belderju dajem besedo za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad dejal, da morajo seveda tako izpustiti vse politične zapornike. Evropski parlament je videl, kaj se je zgodilo v nizozemskem tisku. Je bilo veliko poročil o represivnih ukrepih. Rad bi se zahvalil komisarju za njegov prispevek pri iskanju rešitve moramo podpreti državljane Belorusije, stotstotno, vendar pa kako naj se odzovemo. V zadnjih nekaj tednih sem bil v tesnih stikih s predstavniki v Minsko in eh, slišal sem, da ne smemo pozabiti na civilno družbo, na liberalne osebe v državnem aparatu, ki so tudi šokirane zaradi teh dogodkov. In rad bi torej prosil komisijo in ostale, da ne pustimo torej, državljanom na suhem. Potrebno jih je torej upoštevati in to sem izvedel iz zanesljivih virov iz Minska. Nadalje. bi lahko evropske institucije podprle javno-zasebne investicije v, v Belorusiji. Mi smo pluralističen parlament, morali bi podpreti opozicijo, morda ima svoje slabosti, vendar pa ima tudi svoje vrline, tako da jih moramo podpreti v naslednjih mesecih. Prav tako se moramo z njimi tudi zelo dobro posvetovati. Vse skupaj pa mora biti uravnoteženo in mora zrcaliti to, kar si želijo. Parola. Hvala, kolega Belder in sedaj kolega Palečkis, ki je poročevalec pri AFET-u o sporazumu med EU in Belorusijo, ki je trenutno, kot vemo, blokiran. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Eh, mislim, da smo slišali usklajene glasove beloruske opozicije. V bistvu, kako se spopasti z šokom 19. decembra in ideje, ki jih je podal komisar Fule in uh, namestnik eh, ministra Ignatavijo. Čus, ki um, eh, predstavlja ovse. Mislim, da je to spodbudo. Seveda je neizogibno pa vsem tem, da uvedemo določene sankcije. Vendar te sankcije morajo biti zelo jasne, občutljive, natančne in uh, morajo uh, obsoditi režim in ne ljudi. Uh, Gospod eh, Milinkevič je rekel, da skoraj 50 odstotkov Belorusov podpira evropsko uh, usmeritev v politiki države. In po mojem mnenju, če oblikujemo svojo politiko do Belorusije na občutljiv način, bomo v enem ali dveh letih lahko dosegli tudi večji odstotek eh, proevropskega prebivalstva 50, 55 in več. In mislim, da bo to tudi podpora tistim, ki so organizirali te tragične dogodke 19. decembra. Komisar File je omenil. Um, liberalizacijo vizumskega režima. Po mojem mnenju je to veliko premalo. Prišel je končni eh, trenutek, da se podre ta finančni berlinski zid, ki je bil postavljen pred nekaj leti. Hvala. Ja, Hvala, kolega Palečkis. In sedaj bi dal uh, besedo kolegi uh, eh, Cinkerisu, ki je uh, predsednik odbora za. Uh, odzunanje zadeve litvanskega parlamenta. Upam, da boste se držali dve minutne omejitve. Hvala, gospod predsedujoči. Ravno kar smo v našem parlamentu organizirali predstavitev, javno predstavitev oziroma takoj po teh krvavih dogodkih v Minsku. In e, imam e, posnetek tega, ki govori o, e, ko ljudje govorijo o groznih dogodkih. Tako naprimer Eva pravi, kar so njenega očeta, ki je gebejevci, pol nagega in pol v komi odpeljali iz bolnišnice v zapor. Eh, govori o, pričajo ljudje iz eh, lekaren, eh, zdravstveno skrbje in tako dalje. Naši študenti iz hum, eh, humanitarnega inštituta v Vilniusu, v eh, beloruski študenti, ki študirajo eh, v Vilniusu na univerzi, so bili areterani. Neverjetne strategije se uporabljajo, ljudje izginjajo in sploh ne vemo, koliko ljudi jih je izginilo v Belorusiji. To so politični nasprotniki pripraviti moramo novo strategijo, po mojem mnenju. Popolnoma se strinjam za komisarjem Filejem in eh, gospodom Ignja Tabijevčem, ampak moramo se zavedati, da eh, nove eh, volitve je treba organizirati v Belorusiji in treba je torej razpisati nove volitve in tudi neko kontaktno točko za uh, usklajevanje z EU je treba postaviti, pa tudi treba je narediti seznam uh, tistih, ki uh, so žrtve terorja v tej državi. Moramo uh, sestaviti katalog odnosov med Belorusijo in. Uh, Rusijo ter ugotoviti, kako te odnosi vplivajo na notranje odnose oziroma na notranjo demokracijo v Belorusiji. Ne na zadnje eh, moramo eh, pozvati eh, k partijskemu sodelovanju. Gospod Kozudin je socialdemokrat. Imamo med nami tudi predstavnike krščanskih demokratov, večina jih je priprtih, ampak vse parlamentarne in neparlamentarne stranke je treba pozvati, da z partijskimi kolegi v Belorusiji začnejo sodelovati. In to podporo je treba zagoviti sedaj, ta hip. Vse klasični uh, sistemi sodelovanja EPP, uh, eh, zelenih, uh, eh, SD, uh, liberalcev in tako dalje, vse te mehanizme je treba uh, pognati za podporo našim prijateljem v Belorusiji, v 13. januarja so, če se prav spomnite, pred 20 leti sovjetski tanki napadli eh, Litvo, ki jo smo protestirali in podpirali padec Berlinskega zidu. Ne smemo pozabiti na to sovjetsko mentaliteto, ki se je. Eh, nekako spet postavila na noge, ki še vedno obstaja v zaporih KGB-ja in da obstaja eh, železna zavesa, eh, ki nas deli od ljudi v Minsku. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo kolegu Saru Svolskemu. Upam, minuto in pol bo dovolj. Hvala lepa. Očitno je, da moramo obsojati in zahtevati sankcije, jih širiti, suspendirati eh, vlogo eh, Belorusije v vzhodnem partnerstvu, eh, pa tudi v Euronestu. Ne vem, zakaj smo sploh takrat sprejeli parlament v to organizacijo iz Belorusije. Vendar besede ne bodo dovolj. Štiri ugotovitve. Osnovno politično je vprašanje, kui bono, v čigavo korist so te dogodki v Belorusiji. Drugo, ali ni to v interesu Ruzov. Tretje, eh, ali ne bomo na ta način eh, povečali razdaljo med EU in eh, Belorusijo. Pavljovan, tako smo slišali od Tanaka, so, je tisti, ki želi to eh, razdaljo, da se poveča, to je bilo pričakovano in mogoče celo načrtovano. V prihodnosti je treba nadaljevati po dveh ternih, eh, sankcionirati in izolirati režim, odprti, eh, odprti civilno družbo, povečati podporo, odpiranje je najboljša sankcija, ki jo lahko uporabimo. Imamo strategijo. Uh, ki bo se izvajala vsaj deset let. Pri tem je strateška vlada družba, ne pa vlada. Naš cilj je uh, oblikovanje novih generacij Belorusov. A nekateri pravijo, da smo v pasti med uh, nezmožnostjo delovanja Evrope in uh, rusko odločnostjo vplivanja na Belorusijo. Ali smo naredili vse, kar smo lahko naredili do sedaj? Ne. Obotavljali smo, ali bi lahko bili naredili več. Ja, lahko bi in bi morali. Belorusija bo novi eh, lakmus papir za novo politiko Evrope. Sedaj prav gotovo Belorusi ne pišejo scenarijev za Belorusije. Evropska unija se umika iz Belorusije, da ne omenjam Ukrajine. Ne smemo biti samo zadovoljni, vrniti se moramo. Najlepše hvala, kolega Sarjošvoljski. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Vse, kar sem želela povedati, je, da skupaj zgleda kot eh, veliko zborovanje danes tukaj. Eh, odnašajo nas eh, občutki, emocije, vse lepo in prav, vendar po mojem mnenju si moramo zastaviti vprašanje. Tukaj moramo postaviti vprašanje, o čem bodo poročali naši prijatelji iz Belorusije, ko se vrnejo nazaj. Kaj je oprijemljiv rezultat? rezultat tega sestanka? Ali bomo dali več denarja za sodelovanje za civilno družbo? Ali bomo eh, bolje podpirali nevladne organizacije? Ali bomo dejansko in zares um, ukinili um, vizumska plačila za Beloruse? Ampak vemo, da problem ni le v tem, da so vizumi dragi, ampak da se jih sploh ne izdaja v zadostnem številu. Jaz bi torej tukaj nas vse pozval, in bi pozval komisarja, ki ga zelo cenim, je zelo natančen v svojem razmišljanju in logiki, da se nam vrne tukaj za seznamom konkretnih ukrepov. In mislim, da ste to sposobni. Vi absolutno znate prevesti vse, te čudovi, vse ta čudovita čustva v neke oprijemljive ukrepe. Želimo pomagati Belorusom, ki jih zatera diktator. In to moramo seveda tudi zapisati. Že veliko smo naredili, mislili smo, da eh, lahko poslujemo z diktatorjem. Sam eh, sem verjel, da je to možno, vendar sedaj verjamem, da to moramo prekiniti. Ukrajins, eh, Ukrajinci, Litvanci, Belorusi smo vsi verjeli v to, sedaj je pa konec govorjenja. Najlepše hvala, kolega Sivjač, eno minuto in pol, gospod. Ja, Predsednik, sem eh, članica delegacije med Evropskim parlamentom in eh, Belorusijo. Gre za delegacijo, ki pravzaprav ne more imeti skupnih zasedanj. To smo se pravzaprav sami dogovorili. Zagotovo pa ne želimo podpirati kakršne koli diktature. Jaz sem bila tudi poročevalka tega odbora oziroma za parlament do leta 2004 in vem, kako je Lukašenko vzpostavil svojo moč in svojo oblast. Pojavljale so se situacije, tudi zdaj obstajajo, ki so nastajale že prej, leta 1997 je se svet za zunanje zadeve odločil za nek krajši program človekoljubne pomoči in program podpore demokratičnih moči. Približno enem mesecu je sveto uspelo za to pripraviti ustrezen zakonodajni, uh, zakonodajni okvir, ki je omogočal tudi financiranje tega programa. Mislim, da bi lahko podobni ukrepi bili učinkoviti tudi zdaj. Obstajajo še hitrejši in pa učinkovitejši ukrepi. To so ukrepi, ki temelijo na humanitarni osnovi. Mi moramo tiste, ki so zdaj v zaporih, priznati kot politične zapornike. In v vseh svojih izjavah, v vseh svojih besedah moramo zmeraj znova povedati, da to niso zaporniki, ki so v zaporu zaradi kaznjivih dejanj, temveč so to politični zaporniki. Pripravljati moramo tudi, oziroma predstavljati moramo tudi primere, ko so mladoletniki odozeti in tisti, ki prihajajo iz vzhodne Evrope, dobro vejo, kako to poteka. Potem, stanje v Belorusiji je takšno, da so kriminalizirani tudi tisti, ki zastopajo zapornike in tistim se trenutno oduzemajo licence za pravniško delovanje. Mislim, da moramo najprej um, sprejeti in pa izvesti humanitarne ukrepe. E Kolegica Andrej Kjene, z minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem članica delegacije za Belorusijo Evropskega parlamenta in mislim, da bi je bila napaka, da naš parlament ni poslal v Belorusijo eh, te svoje opazovalce. Sedaj enostavno nam tokrat ni uspelo poslati take delegacije za opazovanje velitev v sosedno državo, pošiljamo jo pa ne vem kam, v oddaljene države. Eh, treba je ukrepati proti tistim, ki eh, pritiskajo na eh, opozicijo in zato po mojem ni treba posebej za to čakati, da organiziramo donatorsko konferenco. Imamo seznam instrumentov, ki že obstaja in ki jih lahko uporabite obstajajo razni programi, referenčne točke za človekove pravice v vseh delegacijah Evropske unije. Obstaja dolg seznam, obstajajo mladi ljudje, študenti, ki jim trenutno grozijo. Eh, obstaja univerza v Vilniusu in včeraj sem spet eh, dobila eh, klic na pomoč, ker nimajo zagotovljenih sredstev za študije v naslednjih letih veliko lahko naredi Evropska unija in veliko eh, študentov lahko prijememo, sprejmemo na univerze v Evropi in začnemo ukrepati in ne le govoriti. Najlepše hvala kolegica Andrikene, sedaj pa kolega Merski eno minuto in pol. No, Najlepša hvala. Mnogim Od vas ste že bili v Belorusiji. Jaz sem bil tam veliko krat, poznam stanje v tej državi in vem, kaj se dogaja. Tudi v okviru sedanjega mandata sem bil mnogo krat v Belorusiji. Kaj smo storili skupaj in kaj naj bi storili tudi naprej? Vse to zaenkrat izvajamo skupaj z eh, uradnimi predstavniki Belorusije, tudi z njimi se moramo pogovarjati. Ali je bilo naše delo učinkovito? Ne in še enkrat ne. Predolgo smo tolerirali situacijo v Belorusiji. Dejstvo je, da Evropski parlament ni mogel razrešiti uh, vprašanja sodelovanja z Belorusijo v okviru Euronesta. Zavedati se moramo, da če bomo sami delovali naprej tako kot doslej in če ne bomo imeli dolgoročne strategije do Belorusije, potem tudi rezultatov ne bomo mogli dosegli. Naj povem rek, demokracija v Belorusiji bo. nastopila takrat, ko bo zacvetel drog metle. In menim, da moramo na nek način se pogovarjati tudi z Belorusijo naprej. Vsako možnost moramo izkoristiti. Najlepše hvala kolega Mojerski in sedaj za minuto in pol Tokec. Tistelt eh, elnök úr, kedves... Eh, hvala lepa, spoštovani kolegi, gostje iz eh, Belorusije. Najprej mi dovolite, da izrazim solidarnost gospoda Klajevo glede usode njenega očeta. Rad bi podprl tudi vse tiste, ki zdaj trpijo v zaporih. Naj spomnim na to, da je Evropska unija nedavno sprejela odločitev, da bo žrtve komunizma obravnavala na enak račin kot žrtve fašizma. do komunističnih oziroma nekdanjih komunističnih eh, držav smo trenutno še zmeraj preveč mehki kot do nekdanjih fašističnih režimov. Če pogledamo režim Lukašenka in če pogledamo prejšnje režime na Mačarskem, v Češki republiki in drugih državah eh, tega bloka, vemo, da je to, kar se zdaj dogaja v Belorusiji, še zmeraj ostanek starega režima. Uh, do novih komunističnih držav bi morali veliko jasneje nastopati in nikoli ne bi smeli tolerirati kršitev človekovih pravic zaradi ekonomskih uh, interesov. To je strateški pristop in če bomo sprejeli tak strateški pristop, potem bomo dosegli tudi ustavitev diktature. Na ta način se bomo tudi um, znebili nekdanjih komunistov. Orban je imel na, na mačarskem veliko težav s tem, da je odstavil nekdanje komuniste. Poglejte, kaj se dogaja v Srbiji. In menim, da nekdani komunisti ne smejo dovoliti blokiranja vzhodnega partnerja. In sedaj eh, minuto in pol za zaključek razprave, gospa Gomes. Kar razlikuje. Eh, diktaturo ni to, ali je komunistična ali ne komunistična, ampak to, da pritiska na ljudi ali ne. In moramo priznati, da smo za našim mehkim pristopom v preteklosti naredili napako, ker smo verjeli, da se lahko smiselno pogovarjamo z dikteto, diktatorjem. Moramo prevzeti odgovornost za napake, ki smo jih naredili in jih popraviti. Ne moremo opravljati poslov naprej, ne smejo nas izsiljevati. Moramo si zastaviti cilj, da se um, politični zaporniki izpustijo, da uh, začnejo mediji svobodno delovati in centralni element na novo razpisati volitve. Moramo zagotoviti pomoč nevladnim organizacijam, eh, študentom in tudi demokratični opoziciji. Njo je treba podpreti tisto opozicijo, ki je demokratična. In bodimo zelo strogi pri sankcijah za režim, za mrznitev sredstev režima, prepoved potovanja in, če je potrebno, eh, suspenzije. Eh, politikov. Najlepše hvala, kolegica Gomez. Predsednik delegacije za odnosi z uh, Belorusijo je prosil za uh, besedo. Prosim čisto kratko, predno odide gospod Pužek, ki uh, mora podati zaključek. Vem, da imamo omejen čas na voljo. Uh, niso mogli spregovoriti vsi predstavniki e, Beloruskov, ki so danes z nami. Govoril je le kolega Milinkevič in Aleksandr, ampak z nami je tudi gospod Šošakevič, prvi predsednik neodvisne Belorusije. Imamo e, ne, Aleksandra Kazulina, bivšega političnega zapornika, e, gospoda Kaljakina in tudi druge in mi bomo lahko bolj natančno o tem se pogovarjali ob peti uri v A3E2, dvorana A3E2. Eh, vsi ste tja lepo vabljeni, tako da lahko eh, nadaljujemo to razpravo in si pogledamo eh, posnetek, kaj se je zgodilo v Minsko 19. decembra 2010. Odprta razprava ob petih danes popovdne. Dobrodošli. Hvala kolega Protasejevč in sedaj dajem besedo za zaključek predsedniku Evropskega parlamenta gospodu Busku. Najlepše hvala. Hvala, kolegice in kolegi, ta razprava je bila zares zanimiva. In za vse nas je najpomembnejše to, da smo slišali toliko nasvetov od beloruskih prijateljev. Rigidni odziv uh, in politični diplomatski pristop ter brezpogojna zahteva za osvoboditev vseh političnih zapornikov, kot je gospa eh, Neklajeva rekla, mi imamo ključ za, eh, po, od zaporne celice njenega očeta, moramo eh, dom, omogočiti dostop do informacij, to je velik predpogoj. Najlepše hvala torej za vse te pomembne nasvete. Naj še izpostavim nekaj točk, o katerih se lahko vsi hitro strinjamo. Eh, prihajajo tudi iz eh, mojih eh, srečanj z predstavniki z Belorusov danes do povdne. Dostop do vizumov po eni strani in omejevanje po druge strani. Omogočanje vizumov za beloruske državljane in ukinitve za določene skupine ljudi ljudi, eh, kot so naprimer za študente, umetnike in znanstvenike. Po drugi strani pa moramo za beloruske uradnike, ki so sodelovali v represalijah 19. decembra, popolnoma prepovedati potovanje v Evropsko unijo, podpora za nevladne organizacije in civilno družbo in prav gotovo več finančne poroči. To je zelo pomembno in še posebej je pomembno, da najdemo tiste nevladne organizacije, ki jim ne omogočajo registracije v Belorusiji, tako da prekinimo avtokratsko upravljanje te države. Podpreti moramo študente in univerze, popolnoma važno, finančna pomoč, um, šolnine, štipendije in uh, Erasmus, Evropska uh, univerza v Vilniusu pa seveda mora še naprej prijemati finančno pomoč od Evropske unije. Obstaja še nekaj predlogov, ki jih moramo upoštevati, uh, eh, naprimer poziv, da se ponovno razpišejo volitve, tako kot je kolega Tenokomu omenil. Imam pa tudi predlog, pa ne iz tega sestanka, da izključimo uh, eh, Belorusijo iz uh, mednarodnih športnih dogodkov, kot so olimpijske igre in svetovna prvenstva. Mislim, da to bo vse skupaj zelo boleče, težko in eh, kot smo se dogovorili, o tem je treba temeljito premisliti v parlamentu, kakšne so naši naslednji koraki ravno v parlamentu. Jutri bo konferenca predsednikov eh, se odločala o. Eh, pošiljanju posebne misije v Belarus za pregled stanja in nujna razprava v Strasburu na plenarnem zasedanju naslednji teden skupaj z rezolucijo. Eh, razen tega se moramo odločiti o sodelovanju v Euronestu. To je izredno pomembno. Naslednji teden se bomo odločili, kajti že zelo, zelo dolgo smo čakali odlašali in sedaj je prišel čas, da povemo, kako bomo reševali ta problem. Ravno tako čakamo na um, svet za zunanje zadeve 31. januarja v Bruslju. Ta sestanek sveta bo zelo pomemben. Neprestano pričakujemo, da bodo potekali stiki z Evropsko komisijo tudi naslednji teden v Strasburu. In čisto na koncu naj povem, drage kolegice in kolegi, dragi prijateljice in prijatelji, danes gostimo med nami zmagovalce volitev. Ne uradno, ampak politično in psihološko zmagovalce. In to je najpomembnejša novica za vse nas in obravnavamo vas kot zmagovalce, vas, naše prijatelje iz Belorusije in popolnoma smo prepričani, da boste zmagali in to zmago vam privoščimo in želimo. Hvala. Eh, hvala, predsednik Bušek. Eh, hvala, predsednik Bušek prijateljem iz Belorusije, ki ste aktivno sodelovali na tem srečanju. Hvala vsem, ki ste se oglasili. In predno dokončno zaključim to sejo, naj vas obvestim da so uh, predsedniki, ki sedimo za tem obmizju, začenši za najpomembnejšem, uh, eh, pripravili uh, dokument, skupno izjavo, uh, ki jo želim na hitro orisati in ki povzema zaključke tega, kar smo danes poslušali. Tukaj je nekaj konkretnih predlogov. Gre za skupno š, um, ehm, izjavo, kjer um, omenjamo to, kar je bilo danes rečeno, še posebej pa dejstvo, da um, Eh, volitve niso bile opravljene v skladu z standardi eh, za demokratične in svobodne volitve. Zaradi tega obsojamo tudi um, represalije in zatiranje miroljubnih organizacij. Um, manifestacij in protestov 19. decembra z posledičnim eh, priprti in preganjanjem. Eh, omenjamo tudi odnose med Evropsko unijo z um, beloruskimi oblastmi, še posebej pozivamo Evropsko unijo, da, uh, omogo, da uh, prepreči oziroma zavrne vizume uradnikom, ki so se. Uh, izkazali za krive eh, in udeležene v tem eh, zatiranju in pregonu ljudi, ki so še vedno v priporu finančna eh, podpora civilni družbi v Belorusiji, ravno tako neodvisnim medijem in nevladnim organizacijam, ki eh, se zauzemajo za eh, razvoj demokracije in spoštovanje človekovih pravic, kot je rekel predsednik. Eh, pod Podpirali bomo več eh, štipendij za beloruske študente, tako da uh, lahko tudi uh, to izkoristijo čim bolje, tako kot eh, posamezne kategorije študentje, znanstveniki in umetniki ukinitev eh, vizumov nasploh, kar se tiče odnosov z parlamentom Be eh, Belorusije, je treba preučiti sodelovanje tudi v okviru Euronusta in istočasno pozivamo. 嗯。Um beloruske oblasti, da premislijo o uh, ukinjanju uh, pisarne Ovse v Minsku. Mislim, da smo s tem uh, povzeli to, kar smo danes slišali in upam, da to povzema uh, tudi uh, dobro položaj v Belorusiji. Še enkrat vsem vam vsem zahvaljujem in uh, kmalo upam, da bomo lahko poročali, da se je položaj izboljšal in to si vsi želimo.